chers collègues je vous mm, mm. Chers collègues, je vous Drage kolegice in kolegi, prosim, da se usedete. Notre euh, séance conjointe. Eh, skupna seja odbora Ekon in Bač se s tem začenja. Zanima me, ali imate pripombe v zvezi z dnevnim redom. Če ne, je dnevni red sprejet. Prejeli ste zapisnike za 8. februarja, 13. marca, 20. marca in 23. aprila. Eh, To ste vzeli na znanje in nihče ni imel nič proti, torej so sprejeti. Danes večer smo se sestali zato, da glasujemo o poročilu o izvajanju EFSIA in da bomo glasovali o uredbi glede EFSI 2. 485 eh, predlogov sprememb imamo, 8 mnen. Pri zakonodajnem predlogu FC2 eh, imamo eh, tudi zelo veliko predlogov sprememb. Imamo mnenja, zakonodajno poročilo. Svet je vzel znanje, poročilo AFC 2, 6. decembra eh, lani in soporočevalca predlagata, da danes eh, glasujemo o mandatu za pogajanja, za trialog o AFC 2. E Če se ta mandat sprejme, ga je treba objaviti jutri na plenarnem zasedanju v skladu z uh, pravilom 69c iz poslovnika. Eh, trialog je predviden za 31. maj. Če nimate nobenih eh, pripomb, pred sredo 17. maj bo veljalo, da je mandat potrjen. Če želite glasovati eh, na eh, plenarnem zasedanju o tem mandatu, moramo to predlagati. Eh, vse to je podprla konferenca predsednikov 11. maja. Sedaj bomo pač glasovali o izvajanju FC1 in morda imata soporočevalca kakšne pripombe, preden preidemo na glasovanje. Gospod Fernandez. Ulman. In potem pa tudi gospod Bulman. Äh, Spoštovane kolegice in kolegi, rad bi se zahvalil vsem udeleženim pri številnih prispevkov tistih kolegic in kolegov, ki so pripravili predlogu sprememb, ki so sodelovali pri razpravi. Zahvalil bi se sekretarjatoma, sodelavcem in sodelavkam. Spet enkrat je bilo tako kot pri FC1 to od, opravljeno odlično delo, šlo je za zapleteno delo, ampak naj vam povem, da sem zelo zadovoljen in da lahko povem tudi Joseju Emanuele Fernandesu, da sva kot soporočevalca eh, spet enkrat se lahko zanesla na eh, odličen duh sodelovanja, kot bi ga poimenoval, torej na odličen duh sodelovanja v tej hiši, ki ga podpira želja, da bi lahko v Evropi imeli čim več kakovostnih investicij, zato da bomo posodobili naše narodna gospodarstva, zato da bodo naše uprave še boljše in da bomo ljudem ponudili delo za prihodnost, dobro delo, s katerim bomo vsi napredovali. Torej, sprejmite mojo zahvalo in dovolite nama, da pred glasovanjem o zakonodajnem delu še enkrat spregovoriva oziroma dobiva besedo za pojasnilo, Eh, ki smo ga tudi eh, uskladili v političnih skupinah. Hvala lepa, gospod predsednik, posem na hitro in v portugalščini. Eh, rad bi se zahvalil poročevalcem v senci, rad bi se zahvalil tudi svetovalkam, in svetovalcem sekretarjata. Vem, da smo opravili delo, pri katerem smo vsi poiskali najboljše rezultate, jih skombinirali in dobili končni rezultat, ki je bil boljši kot tisto, kar smo imeli na začetku. In to je tudi vodilo do vseh teh številnih predlogov sprememb in zato skušamo tukaj tudi eh, povzeti želje vseh poslancev in poslank. Zahvaljujemo se vam za predloge sprememb, res jih je veliko, ampak želel sem pa predvsem se zahvaliti. Že kot pouvoir, au nom de nos collègues, nous aussi vous. Tudi drugi kolegi vam čestitamo. E, sedaj pa glasovanje. Preden se lotimo glasovanja, moramo preizkusili naprave. Prosim, da dajte e, kartice v glasovalne naprave in potem pa preizkusno glasujemo. Prinesli mi bodo kartico, gospod predsednik, ki še nimam. Konec glasovanja. E, trije glasovi manjkajo. Sur... Sedaj bomo glasovali o poročilu o izvajanju IFSI-ja. Kompromis A. Kdo je za? Proti. Sržani. Sprejet. Kompromis B. Kdo je za? Proti. Zdržani. Kompromis B je sprejet. Kompromis C. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto kompromis D. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis E. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis F. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis G. Za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis J. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis K. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti, stršani, sprejeta. Kompromis L, kdo je za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis M, kdo je za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis N, kdo je za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis O, kdo je za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis O, kdo je za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis P. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis Q. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis AU. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis R. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis S. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis T, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AV, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis U, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dvojni V, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis eh, dvojni ve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis X. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Y. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Z. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AA. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis AB, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AC, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AD, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AE, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. odstavek 32. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AN. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AO. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AP. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 36. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani sprejeto. Kompromis AQ. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis AR. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis AS. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis AF. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis AG. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Kompromis A, G, A. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A, H. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A, I. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto stršani sprejeto. Kompromis eh, A je, kdo je za, proti, stršani sprejeto. Kompromis AK, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AL, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AT, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis AM. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprejeto. Sedaj pa uvodne navedbe v bloku 1 in 2. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Predlog spremembe AM1 za proti zdržani sprejeto. Prvotno besedilo je brezpredmetno, potem pa uvodne navedbe 4 do 8 eh, v bloku za, proti, vzdržani, sprejeti. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna navedba 9, 10, 11, 12 v svežnju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa mnenja. E, odstavek 22 itre. Kdo je za? Kdo je za? Odstavek 10. To je njihova izključna prestojnost in o tem mi ne glasujemo. In tu bi bilo glasovanje brezpredmetno. Moramo pa glasovati o odstavku 22. Kdo je za 22? Proti? Zdržani? Sprejeto. Potem pa a, drugi odstavek in ta v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Potem e, š, odstavek šest, regi. Regi šest, kdo je za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu in sicer po imensko glasujemo. Le skutin je klo. Konec glasovanja. sprejeto 63 eh, glasov za plus en, če se ne motim, 10 glasov proti. Čestitke poročevalcema. In predsedovanje sedaj predajam. Uh, uh, Hvala lepa, preden damo na glasovanje besedilo uredbe. Bi želel soporočevalec Bulman besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, tudi v imenu soporočevalca Joseja Manuela Fernandesa bi rad podal naslednjo izjavo. Tudi tu smo sodelovali v dobrem duhu. En odstavek pa je, v katerem zahtevamo, da tako imenovan steering board FCA pridobi novega člana, torej da bo imel eh, poleg tretjega, torej to, treh članov komisije in še člana investicijske banke še dodatno osebo. In To osebo, tako piše v besedilu, naj imenuje Evropski parlament. Mi dva, pa ne le mi dva, vse odeležene politične skupine, ki so pripravile ta kompromis, dajemo na zapisnik, da pri tem ne sme iti in ne bo šlo za poslance Evropskega parlamenta, temveč za osebnost, osebo, ki ni član oziroma ni poslanec Evropskega parlamenta, temveč je oseba, ki jo parlament imenuje. Toliko smo torej želeli povedati, ker smo glede tega, spreje, eh, glede tega prejeli vprašanj. Torej, če želite to dati na um, zapisnik, so nam politične skupine nakazale, da je to zadostno pojasnilo. Hvala lepa za to pojasnilo, ki je seveda zelo koristno in smo si ga zabeležili v naših zapiskih. Sedaj pa gremo na glasovanje. Predtem pa bi vam rad povedal, da so bili predlogi sprememb 295, 153 in 154 omaknjeni. To bom še ponovil, ko bomo prišli do te točke. Sedaj pa bomo začeli za številko 52. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis C za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprememba 253 za, proti, vzdržani, sprejeto. 254 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In um, empl 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empl 19 za, proti, vzdržani. Preverjamo, glasujemo za empl 19. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis dvojni v za, proti, zavrnjeni sprejeto. Kompromis i za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis l za, proti, vzdržani. To je eden od predlogov sprememb, ki je bil zavrnjen, o katerih sem vas obvestil že prej. Torej, kompromis L za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 321 in pa Empel 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis X za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, kompromis J za, proti, zdržani, sprejeto, predlog spremembe 343 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 346 in Empel 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 357 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ITRE 33 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis N za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprememba 401 in pa 4 nič 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 403 za, proti, vzdržano, zavrnjeno, kompromis H za, proti, vzdržano, zavrnjeno, sprejeto, kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto, Kont 30 za, proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremim bo 456 za, proti zavrnjen zavrnjeno, 457 za, proti vzdržani zavrnjeno, 458 za, proti vzdržani zavrnjeno, regi 39 za, proti, EPP je za. Regi 39. Jaz, nekaj, pri meni je drugače, ne vem zakaj, na mojem seznamu je prej še regi 39. Peace, because it's, it's, uh, yeah, yeah, so it's, it's part...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 ta vključen druge na seznamu SND-ja napaka. Torej 39 je pokrit druge. Torej gremo na ITRE 45 za proti zdržanje sprejeto, kont 31 za proti zdržanje sprejeto, predlog 468 za proti zdržanje zavrnjeno, kompromis S za. Zelo jasno je bilo. Želite preveriti? Torej, kompromis z SZA proti zdržanju sprejeto, predlog spremembe 471 in pa 472 za proti vzdržanju zavrnjeno, 475. I don't know why this voting list, sorry. So I take another voting list. Očitno nimam pravega seznama. Na mojem je nekaj napak. Torej, kompromis D za proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava I, za, proti, izjava, eh, zavrnjeno, sprejeto. Torej, konta ena je sprejet, predlog sem imel 54. Ne, to, sorry, to odpade je brezpredmeten. 57 za proti sprejeto, 58 za proti sprejeto, zavrnjeno, 59 zavrnjeno, 60 za proti vzdržani, zavrnjeno, 61 za proti vzdržani, zavrnjeno, 62 za proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis AA za proti vzdržani sprejeto, AB za proti vzdržani sprejeto, AC za proti vzdržani sprejeto, AD za proti vzdržani sprejeto, AE za proti vzdržani sprejeto, AF za proti vzdržani sprejeto, AT za proti vzdržani sprejeto, Sprejeto, kompromis O, za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis A, G, za, proti vzdržani. Sprejeto, A, H, za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis A, I, za, proti vzdržani. Sprejeto, A, J, za, proti vzdržani. Sprejeto, predlog sprememba 140 za, proti vzdržani sprejeto, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis AK za, proti vzdržani sprejeto, 154 je umaknjen, torej kompromis AL za, proti vzdržani sprejeto, kompromis K. Za proti vzdržani sprejeto kompromis AM, za proti vzdržano sprejeto, kompromis A N, za proti vzdržani sprejeto, kompromis A, za proti vzdržani sprejeto, kompromis A O, za proti vzdržani sprejeto, kompromis A P, za proti vzdržani sprejeto, kompromis A Q, za proti vzdržani sprejeto, kompromis A R, za proti vzdržani sprejeto, Zdržani sprejetom, predlog 214 za proti, zdržani zavrnjeno, kompromis AS za proti, zdržani sprejeto, kompromis R za proti, zdržani sprejeto, kompromis G za proti, zdržani sprejeto, kompromis U za proti, zdržani sprejeto, kompromis V za proti, zdržani sprejeto sprejeto, kompromis B za proti vzdržani, sprejeto, kompromis Y za proti vzdržani, sprejeto. In sedaj bomo glasovali o predlogu komisije, ki je bil tako spremeljen, s pojmenskim glasovanjem glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 65 e, za, 11 proti 2 vzdržana. Zdaj bomo pa glasovali. O uh, medinstitucionalnih pogajanjih glasujemo poimensko.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 Seveda bomo zelo trdo se pogajali v trialogu in mandat je močen.